Ponovno začenjamo z sejo, zapisnik včerajšnje seje in izglasovana besedila. Tudi, če nimate komentarjev, je dnevni red sprejet. Prva točka na dnevnem redu.